Dobar dan, kolegice in kolegi, znova bomo nadaljevali z našim zasedanjem. Imamo izredno zasedanje in pri dnevni točki številka ena, točke dnevnega reda ena bomo začeli, torej dnevni red imate pred sabo. Um, jaz nisem bila obveščena, da bi bile kakšne spremembe želene, tako da lahko tak, tak dnevni red tudi sprememo. Potem imamo točko dve, tukaj kateri so jeziki, ki so danes na volju. Tukaj bomo danes imeli zasedanje, ki bo posredovano po spletu. Imejte tudi elektronske kartice za glasovanje. Zdaj pa kar zadeva referendum v Veliki Britaniji. Zaradi tega smo morali um, posvetovanja o malteškem članu računskega sodišča preložiti, rada bi vam povedala, da smo storili vse, da bi lahko to z, uh, predstavitev z glasovanjem opravili takoj po poletni pauzi in vse, kar je postopkovno nujno, je bilo tudi storjeno. Želim vam tudi povedati, da nam ni več treba izvajati volitev, samostalnih volitev na to temo, kajti vsi menijo, da smo glede tega storili prav. Torej, takoj po poletnem dopustu bomo imeli predstavitev malteškega kandidata in glasovanje o njem. Zdaj pa tretja točka na dnevnem redu. Mnenje o dokončnem sistemu DDV in boju proti goljofijam pri DDV. Naš poročevalec je kolega Ali. Ali poročevalec eh, želi besedo? Uh, I, I Rad bi se zahvalil vsem kolegom, eh, ki so pomagali, tudi poročavcem v senci. Mislim, da smo našli dobro ravnotežje, ki bo dobro za vse države članice in za Evropsko unijo kot celoto. Če se drugega pravzaprav nimam dodati, mislim, da je bilo upravljeno dobro delo. Hvala lepa. Hvala, torej lahko kar začnemo z glasovanjem ste že vsi pripravljeni? Prav. Predlog spremembe številka ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Številka tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Številka pet v dveh delih prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Mislim, da je tukaj večina, ampak bomo preverili prvi del številke 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del za. Proti vzdržani sprejeto. Predlog smo bili 6 za. Proti vzdržani sprejeto. 7 za. Proti vzdržani sprejeto. 8 za proti, vzdržani, zavrnjen, 9 za, proti, vzdržani, sprejet, 10 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen, ampak preverimo, številka 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Dobro, da smo preverili številka 11 za, proti, vzdržani, vzdržani, zavrnjen, 12 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 13 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 14 je bil eh, je brezpredmeten, 15 za, proti, vzdržani, sprejet, 16 v dveh delih za, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen, 16, 17 za, proti, vzdržani, sprejeto, 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 20 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, mislim, da je bil zavrnjen, ampak eh, preverimo prvi del številke 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. 21 je brezpredmeten, 22 za, proti, vzdržani, sprejet, 23 za, proti, vzdržani, sprejet, 24 za, proti, vzdržani. Ali lahko tudi to preverimo? Mislim, da je zavrnjen. Glasujemo. Konec glasovanja. Ja, zavrnjen. 25 za, proti, vzdržani, sprejet, 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 27 za, proti, vzdržani, sprejet, 28 je brezpredmeten, 29 za, proti, vzdržani, sprejet, 30 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen, ampak bi, ne mislim, da je sprejet, sprejet je, kar pozabite, 31 za, proti zdržani sprejet, 32 je brezpredmeten, 33 v treh delih, prvi del za, proti zdržani sprejet, dva, drugi del za, proti zdržani sprejet, tretji del za, proti vzdržani. To moramo preveriti. Torej, preverjamo tretji del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 34 za, proti, zdržani, sprejet, 35 za, proti, zdržani, sprejet, 36 za, proti, zdržani, sprejet, 37 za, proti, zdržani, zavrnjen, 38 za, proti, zdržani, zavrnjen. Številka 39 za, proti, zdržani, zavrnjen. 40 za, proti, zdržani, zavrnjen proti, vzdržani, sprejet, 41 je brezpredmeten, 42 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 43 brezpredmeten, 44 dveh delih prvi del, za, proti, vzdržani, sprejet, drug, drugi del za, proti, vzdržani. 44 drugi del preverjamo. Torej drugi del 44 glasujemo. konec glasovanja. Sprejet. 45 za, proti, vzdržani. Sprejet. 46 za, proti, vzdržani. Zavrnjen. 47 za, proti, vzdržani. Zavrnjen. 48 za. Preverjamo 47. predlog spremembe. Glasujemo konec glasovanja. Šest za, šestnaest proti, oseminštirideset za, proti vzdržani sprejet, devetinštirideset za, proti vzdržani sprejet, petdeset za, proti vzdržani sprejet, enainpetdeset za, proti vzdržani sprejet, dvainpetdeset za, pro, proti vzdržani sprejet, triinpetdeset za, proti vzdržani sprejet, 54 za, proti vzdržani sprejet, 55 za, proti vzdržani sprejet, 56 za, proti vzdržani sprejet, 57 za, proti vzdržani sprejet, 58 za, proti vzdržani sprejet, 59 za, proti vzdržani sprejet, 60 za, proti vzdržani sprejet, 61 za, proti vzdržani sprejet, proti vzdržajanje sprejet, 62 za, proti vzdržajanje sprejet in s tem eh, glasujemo o celotnem predlogu poimensko, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Čestitamo poročevalcu ali sprejeto je bilo poročilo z 19 glasovi za, 3 proti. Hvala lepa. potem je na našem naslednjem, naslednja točka na dnevnem redu tema ITER. Poiskali bomo direktorja podjetja Fuzija za energijo. Vprašanje je, kje sedi. Aha, vidim. Gospod Švemer, dobrodošli. Gospod Švemer, takoj vam dajemo tudi besedo, da nam lahko poveste, kaj, kakšno trudno stanje eh, glede ITER. ITER nas seveda zelo zanima. In, redno, in vedno znova se ukvarjamo z projektom ITER, kaj te seveda nam proračunsko predstavlja precejšnje skrbi. Tako da vam kar takoj predajem besedo. Izvolite. Hvala lepa in dober dan, gospa predsedojoča. Če dovolite, bi najprej podal uvod strani ITER-ja, sem član sveta ITER in torej predstavnik komisije v svetu ITER, potem pa bo Johannes podal informacije o skupnem projektu Fuzije za energijo, torej o evropskem prispevku. Eh, je to dobro ali ne? Pravzaprav je bilo doslej vedno tako, da sem bila jaz eh, predsedojoča, začel bo gospod Šemer, potem pa dobite besedo vi. Um, tudi uh, rada bi vedela, kaj je bilo tajnega pri teh dokumentih, ki smo dobili v pogled. Gospod Šemer, izvolite spoštovana gospa predsedujoča, gospe in gospode, lep večer. Takoj bomo skočili na tretjo prosojnico, če dovolite. Torej, veliko veselje mi je, da vas smem obvestiti o napredku projekta ITER in fuzija za energijo. Od prve pol leta sem deloval kot eh, vede direktorja za eh, podjetje Fozija za energijo in to je bilo zelo eh, vznemirljivo uh, obdobje, pa tudi zaskrbljujoče. Tako da vam bom zelo nakratko povedal, zakaj toliko uh, sredstva namenjamo fuziji, kaj je dobrega na njej, potem kaj so cilji, ki smo jih dosegli v prvi polovici letošnjega leta. Potem nekaj besed bom namenil strošku, kako se razvijajo, kako so uh, kakšen je njihov urnik in kako so načrtovani, potem pa tudi, kakšna je uspešnost in kakšne so izboljšave, ki sem jih začel vajati v družbi F4E eh, in pravzaprav eh, me skrbi, da je celoten sistem eh, napačno zastavljen tako, da menjava ljudi sama po sebi ne bi veliko pripomogla. Torej nekaj besed bom namenil temu, potem pa še o tem, kakšen naj bi bil urnik in kakšen naj bi bili meniki do leta 2025, zato da boste imeli nekaj opremljivega v roke in da boste čemu lahko sledili. Naslednja prosonica. Celotno prosojnico, prosim, eh, pokažite in preskočite animacijo. Torej, zakaj toliko časa in truda namenjamo razvoju fuzije? Če si pogledate stare grške filozofe, ki so bili prvi znanstveniki, so se v veliki meri posvečali eh, pticam, ki letijo, kajti tudi sami so želeli leteti, pa potem tudi soncu s njegovo močjo, ki so se tudi želeli. Torej, eh, letenje je bi, je pravzaprav omogočil Leonardo da Vinci v srednjem veku in potem v letu 1890 je potem eh, dejansko lahko eh, letel prvi človek. Zdaj pa imamo že tudi lepe letala, ki letijo po vsej Evropi. Torej, potem sem se vprašal, zakaj pa pri soncu traja tako dolgo. Šele v 30 letih prejšnjega stoletja so znanstveniki ugotovili, kaj se dogaja v soncu, da gre za fuzijo in eh, znan ruski znanstvenik Saharov je začel usnovati prvi stroj, da bi lahko solarno moč eh, prenesel v Eh, steklenico. In kar na, dober eh, napredek je bil odlej eh, storjen, ampak na fuziji še nismo tam, kjer bi želeli biti, zato se sprašujemo, zakaj to toliko časa traja. Zato smo tukaj. Torej, prednosti fuzije so tri. Ja, vodnik eh, in različne izvedenke so eh, na voljo tudi v morju, torej goriva za fuzijo je dovolj, pri tem ne ustvar, nastajajo plini in ta energija je tudi zelo varna, ne ustvarja dolgoročnega radioaktivnega, dolgoročnih radioaktivnih odpadkov, tudi ne eksplodira. To je za razliko od uh, naših uh, ognišč, ni dovolj, če vzamete dve poleni, potrebujete tri, štiri za to, da dejansko v ognišču gori in to smo želeli doseči potem tudi s fuzijo. Potrebujete dovolj materijala, da dobite tudi dovolj moči. Zdaj, naslednja prosojnica. Uh, Če si pogledate zgodovino, vem, da je tole težko brati, ampak eh, fuzijske naprave od 50-ih let prejšnjega stoletja so se vse čas eh, razvijale, zadnjih 60 let je že tako. In tukaj uh, vidimo, kako so se razvijale te naprave, torej čas, temperatura so se večali, to, kar je mogoče z njimi doseči, koliko plazma lahko vsebujajo, te zmogljivosti so se prav tako krepile. Tako da tukaj lahko vidite in to primerjate to. Uh, krivuljo s krivuljo računalniških čipov in vse čas se to razvija in vedno znova smo se spraševali, ali bo tudi naslednji korak deloval, pa je vedno deloval. Torej, znanstveniki so vedno znova napredovali in čipi so se manjšali. Medtem, ko pa fuzijske naprave so če dalje večje in če dalje močnejše. Tako da vidimo, kako so se razvijali tukaj naprave od prejšnjega stoletja, ampak ITER vidite, da bo veliko večji, kot je bil jed in zelo pomembno je, da imamo plazmo, ki bo ustvarjala več energije. Um, Tem je pravzaprav celotna zamisel. Če si pogledate tukaj razliko v velikosti, morda lahko iz tega razumete in razberete, zakaj je ta reaktor tudi tako težko zgraditi če to primerjate z drugimi velikimi znanstvenimi projekti, um, ta stvar tehta toliko kot iFlow stolp, ima 10 milijonov komponent, to je primerljivo z Airbusom, tehta pa 400 tisoč ton, torej celotna zgradba. Primerljivo je to z zgradbo Empire State v ZDA. Torej, če pogledate si stroške, je to nekje na sredi med CERN-om in mednarodno vesoljsko agencijo. Torej ta projekt ni najdražji projekt te vrste, hkrati pa seveda ni poceni, priznavamo. In razumljivo je, da se sprašujete, ali so ta sredstva dobro porabljena. Naslednja prosojnica. Torej, potekale so razprave, ali ta organizacija mora biti ni preveč zapletena. Tukaj vidite, koliko svetov uh, vodi um, fuzijo za energijo na evropski strani, pa potem ITER, potem pa še vse druge stranke oziroma druge partnerice. Kot veste, da še sedem držav prispeva, tako da je celotna zasnova zelo zapletena. Uh, Jaz sem tu šele pol leta in to, kar sem videl, je, da je duh sodelovanja med različnimi udeleženimi stranmi zelo dober. Na zadnjem svetu ITER so vse udeležene strani zelo dobro sodelovale, vendar pa sem slišal, da vedno v preteklosti ni bilo tako. Zato sem prepričan, da če tudi je ta zasnova tako zapletena in bomo s tesnim sodelovanjem lahko pospešili proces, tako da bo postal tudi bolj predvidljiv. Naslednja prosojnica, še ena. Kaj se je torej uh, zgodilo v zadnjih šestih mesecih? Uh, zelo na hitro bom šel čez to prosojnico. Ustvarili smo, postavili smo veliko mejnikov, uh, ki so pomembni cili za ITER. Namestili smo tuljavo, potem um, zaključili določene rezvarje, potem smo pripravili um, tender oziroma razpis. Torej, menili bi, da je ta seznam mejnikov nekaj zelo običajnega. Vendar pa v preteklosti pri projektu ITER ni bilo tako veliko kritike bilo, da ta projekt ni pregleden, da ni predvidljiv. Vedno eh, so se kazale lepe slike, ki jih bom tudi pokazal, če želite. Vendar pa ni bilo vedno jasno, ali projekt teče pravočasno in ali eh, so cili dejansko bili doseženi, kot je bilo predvideno. Zato so lani eh, na svetu ITER sicer sklenili, da se bodo določili mejniki in da se bo ta proces nadaljeval do leta 2025, tako da bodo vse države članice lahko spremljale napredek projekta ITER. Mislim, da je to pri projektih nekaj zelo običajnega in mislim, da je to dobro, da se pri projektu ITER tudi počne. Torej, eh, vse modre, eh, modro označene stvari so že bile dosežene, eh, le ena rdeča je ostala, pa ne zadeva Evrope, tako da sem zelo zadovoljen. Torej, spremljamo, kaj se dogaja in projekt dokaj dobro teče. Naslednja prosonica. Torej, takšna je trenutno zgradba. Tukaj ne vidite več velike jame, prvi temelji steb, stavbe so bili dokončani skoraj da do temeljev oziroma do, pr, do prvega mm, nadstropja. Gre za jedrsko varno stavbo tudi pri potresu. Um, je po zadnjih, zgrajena po zadnjih standardih, torej po fuk, eh, katastrofi v Fukushimi so bili standardi uh, poostreni, tako da tukaj gradnja dobro napreduje. Tukaj pa je tako imenovan assembly hall, dvorana za zbiranje, eh, kjer vidite še velike žerjave. Te žerjave bomo videli tudi malce kasneje. Tukaj se, se bodo torej sestavljale komponente tega velikega stroja in potem eh, se bodo od tle prenesle še nekaj zadnjih metrov v stavbo. Tudi tukaj delo dobro napreduje. Pred le dvema tednoma so bili postavljeni ti oporniki, ki lahko dvigujejo 750 ton. Uh, to je potrebno zato, da bomo lahko sestavili pomembne oziroma glavne komponente te naprave. Tu je tuljava, vidite tukaj še skupino ljudi, naših sodelavcev, tako da vidite, kako so veliki ti super prevodni magneti, ki so največji, ki so bili kadarkoli na svetu zgrajeni. Potem imamo še poloidne tuljave, ki gredo okoli stavbe, nekoliko tanjši so, vendar pa še večji. Ti uh, morajo biti naviti na kraju samem, ne jih mogoče eh, prevažati. Večinoma prihajajo iz Evrope, eden pa iz Kitajske. Potem pa še pomembna komponenta, ki pravzaprav povezuje vse ostale, ki so okoli, to je vakumska posoda. Ta posoda vsebuje plazmo. Uh, in to je ključni evropski cilj. Drugi del eh, bodo dobavili eh, Korejci. Tukaj izvajalci imajo težave z tem, da se držijo časa in proračuna, tako da smo potem ponovno um, delo razporedili med Evropsko unijo in Korejo, tako da bomo dejansko lahko se držali prvotnega urnika. Sedaj pa še ocena ob zaključku. Dobili boste neke celotne številke, te bo podal gospod eh, z generalnega direktorata za energijo. Vprašanje, ki smo ga prejeli, ko smo se letos pogovarjali o tem projektu, je bilo torej, odkot prihajajo, odkot so vzeti splošni oziroma celotni stroški. In sedaj smo jih razdelili na posamezne dele sistema, ki jih zagotavlja Evropa. Največja je eh, lokacija in zgradbe zelo znano je, da imajo velika gradbišča tendenco k temu, da so stroški preseženi, ampak zakaj 1,2 milijarde, to je veliko. Um, dva razloga sta za to. Prvi ta, da je bila skupna ocena na začetku taka, ki ni upoštevala dejansko vseh stavb, bila so določena odstopanja še eh, zlasti z vidika uh, um, zračenja um, torej v stavbih. Potem tudi po Fukushimi so se zaradi tega postavili oziroma nastali dodatni stroški in potem, ko se je začela uh, gradnja, zasnova pravzaprav še ni bila zaključena. Določene razprave so potekale med fuzijo za energijo, ki je bila takrat na novo ustanovljena skupina strkovnjakov in ki še ni bila delojoča organizacija in uh, ljudje pri ITRU so pravzaprav bili pristojni za, eh, za zasnovo, tako da spremembe zasnove so povzročile številne dodatne stroške, ampak v zadnjem času sedaj ugotavljamo, da dejansko prevzimamo nadzor nad samimi temi stroški. Potem pa vidimo še pre, eh, presežne stroške za investirane komponente. Ne, za komponente v posodi, tudi te, ti presegajo uh, načrt za 500 milijonov evrov. Tudi tu bomo preučili, zakaj je tako. In eh, tukaj so se določene zahteve poostrile in sedaj potekajo pogaja, da bi se znova nekoliko sprostile. Drugod pravzaprav presežek eh, proračuna oziroma načrta ni tako bistven, kot uh, bi menili. Torej, če si pa zdaj pogledamo odstotke, je slika nekoliko drugačna, ampak mislim, da ni treba, da se tukaj spuščamo v podrobnosti, razen če boste glede tega imeli kakšno vprašanje. Seveda pa imate pred sabo že dokumentacijo, tako da lahko vsemu sledite. Torej, kaj smo storili, da bi lahko bolje upravljali in zadrževali stroške? Torej, imamo torej te stavbe in vakumsko posodo, to so kritične komponente in tukaj se uprava na te pod, uh, vidike res osredotoča in uh, zagotavlja vse mogoče strokovnjake za to, da bi lahko lajšali tveganja. Uh, Potem pri, na, pri stavbah je napredek že dober, pri posodi pa smo sredi postopka. Tudi eh, kontrolo nad projektom smo močno okrepili, imamo torej eh, skupino za upravljanje, ki vse čas spremlja napredovanje in uskušanje skupaj pravzaprav na odboru za usmerjanje sprejema odločitve. Ni tako, kot je bilo včasih, ko so bili sklepi sprejeti, pa potem nekdo drug te dokumente zgolj podpisoval. Tudi eh, to orodje EAC je bilo posodobljeno in je sedaj glavno orodje za spremljanje um, napredka skozi celo leto, pa tudi za spremljanje tveganja. Hkrati je treba spremeniti kulturo, tako da se bodo vsi bolj osredotočali tudi na stroške, ne le na, um, na znanstveno veličino in pomen tega projekta. Prejšnji teden smo tukaj oblikovali komercialni oddelek, ki ga bo vodil direktor, kot večino komercialnih podjetij in s tem se bo lahko centralizirala kontrola oziroma nadzor nad stroški in načrtovanjem še nekaj besed o procesu za izboljšanje uspešnosti podjetja, kaj ti to je moj, eh, to je moj metje, če želite. Torej, tukaj vidite program za um, to, kako se znova spraviti na noge. Najprej pogledate, kje so največji deli uh, in kje je največ težav, to sem že pojasnil. In ogotovili smo tudi, da je treba uh, več eh, okrepiti vodilne sposobnosti med uh, udeleženimi, med vsemi zaposlenimi, več, strok, uh, več strokovnih srečanj in usposabljanja. To se že dogaja, tudi optimizirati moramo procese, uh, pravzaprav čas. Uh, doslej ni bil zelo pomemben vidik v podjetju Fuzija za energijo. Skladnost je bila glavna tema, torej za čas jim ni bilo toliko mar. Sedaj optimiziramo podjetje, to sem že omenil. In ne na zadnje, zelo pomembno je, da tukaj se uskladimo z mednarodno organizacijo ITER in domačimi agencijami, tako da se razvije duh skupinskega dela. Nikar pa ne pozabimo raziskovalnih fuzijskih laboratorijev v vseh eh, evropskih državah, kjer je še kar nekaj dela za to, da bi bili usklajeni um, cilji in da bi lahko bolj učinkovito uh, podpirali ta projekt. Glede ostalih stvari pa bo Gerasimos Tomas povedal več. Torej, če zelo na kratko pozamem, kaj se je zgodilo od prve pol leta, po sestanku s komisarjem Kanjetem in po sestanku z vsemi upravniki, eh, menedžeri in obiskom pri glavnih eh, deležnikih CEA v Franciji. Morda veste, da Francija zelo pomembno prispeva k projektu fuzija za energijo. Hkrati pa smo razvili projekt uh, Straight Road to First Plasma. Uh, kajti eh, vsi ti projekti oziroma vse te izboljšave nimajo takošnega učinka. To je tako kot pri avtomobilu, ko povečaš eh, konske moči, potem nekaj časa traja, da se tudi zgodi pospešek. Če pa želite doseči takošno izboljšavo uspešnosti, je treba eh, seveda zmanjšati težo vozila ali pa se osredotočiti na neke ključne dejavnosti, da se zagotovi, da bodo te potekale pravočasno. In to je delo ki sem ga začel januarja in na srečo je potem temu sledila tudi mednarodna organizacija ITER in druge domače agencije. Tako da sedaj eh, dajemo zelo pomembne in jasne prioritete, kaj je najpomembnejše za to, da se doseže prva plazma do leta 2025. Vsekakor bo ta proces se ohranjal v celoti meri, dokler celotna organizacija in vse druge države ne pokažejo, da so pravočasno dosegle mejnike. Šele takrat lahko se potem bolj začnemo sredotočati tudi na druge dejavnosti. To je ključni oziroma osnovni eh, način, kako se rešuje projekte v težavah in ta, prispe, eh, ta pristop je močno podporil tudi komisar uh, eh, Kanjete. Torej, uh, jaz menim, da je to vsekakor prav, da se tako tudi postopa. Torej, first road to straight road to first plasma project, nekaj bolj podrobnih besed o tem. Kot prvo bomo stabilizirali ključne projekte. Tukaj bomo osredotočili vire na te projekte, najboljše človeške vire bomo uh, posvetili tem projektom in optimizirali bomo sodelovanje med ITROM in uh, fuzijo za energijo, zato da ne bi prišlo do nobenega podvajanja med osebjem. Potem bomo minimalizirali morebitna tveganja in to tudi tako, da bomo ponovno postavili prioritete dejavnosti v fuzijskih eh, laboratorijih, potem bomo ustavili tudi spremembe dizajna, to je velik problem pri ITRU. Torej, tukaj boj še ni zaključen, vendar pa smo na dobri poti. In potem ne na zadnje, organizacija se mora osredotočiti na prvo plazmo, to pa seveda pomeni, da imajo drugi sistemi manj prednosti in to seveda vpliva tudi na spremembe pri ljudeh. Po določenih razpravah je sedaj to podprla celotna skupina eh, v fuziji za energijo in tudi v ITRU, tako da tisti ljudje, kjer so zdaj. Um, Ker je, ker je prišlo do eh, zamud, bodo sedaj morali eh, um, izvesti nekatere druge procese, zato da bo uh, proces eh, do prve plazme stekel. Seveda za to eh, prefokusiranje je treba najti pravilen scenarij. No, učinek je najprej ta, da moramo zagotoviti dostavo do leta 2020, 6,6 milijard evrov bo ostala zgodna meja proračunska.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 optimizirati človeške vire. Um, ne bomo torej tam povečali osebi, ampak bomo tja poslali naše lastne ljudi. Svet se že, je že sprejel sklep v zvezi z Straight, First Straight to Plasma prav tako smo že predvideli tveganja sestave tega ogromnega projekta, zaradi um, tega že prišlo do velike zabude in uh, zato bo to povzročilo seveda tudi dodaten strožek. Nekatere pogodbe za industrijo bomo morali prožiti na kasnejši trenutek, to bo seveda vplivalo tudi na industrijo. Uh, vplive bomo skušali minimizirati, vpliv na fuzijske laboratorije pa bo manjši, nekje 20 odstotkov se bodo povečala njihova sredstva, ampak vse je pomembno, zato da bomo lahko pravočasno dostavili ključne sestavine za ta projekt in da bomo imeli dovolj virov. Tukaj vidite povzetek že iz izvedenih izboljšav, gre za vsega, uh, eh, Straight to Plasma Project, potem uh, pri, tudi pri drugih uh, delih skušamo zagotoviti, da se stroški ne bi preveč povečali, ampak vedno lahko uh, gre kaj narobe, zato moramo najti druge poti za varčevanje, recimo zmanjšujemo tveganja pri sestavi vakumske fuzijske posode in tako naprej. Eh, trenutno je Evropa dobila približno 50 odstotkov izplačil iz rezervnega sklada, čeprav je naš prispevek približno 40 odstotkov, tako da to je dobro. Potem eh, bo šle sledenje, analiziramo trende, eh, ki imajo torej, s pomočjo katerih lahko vsak predvidi, kak, do kakšnih sprememb je prišlo v tem projektu. No, eh, in junija 2016 je bila sprejeta tudi finančna uredba v zvezi z našim projektom. Veliko je treba še narediti, ampak tukaj lahko že vidite dodano vrednost projekta ITER. To je bila tudi odločitev Evropskega sodišča uh, videli strako na grafu, kakšen je bil takrat dosežen napredek, potem še uh, tako imenovani milestones. Uh, na levi vidite, kako se giblje uh, pikčasta uh, linija od lanskega leta, ko se je začela izgradnja toka Mata, pa so linije postale bolj mm, ravne, ne spreminjajo se tako zelo. Uh, the cost control measures taking uh, effect. Skratka, ti ukrepi za nadzor nad stroški so že pokazali prve rezultate in tukaj vidite še grafe iz drugih projektov. Uh, kakor vidite, do nekaterih še vedno prihaja do zamud, ampak večinoma se je situacija stabilizirala. So, uh, the, the actions for the future that are underway. Ukrepi, ki jih pripravljamo za prihodnost. Torej, uh, straight road to plasma že izvajamo skupaj z ITRO in komisijo načrtujemo podrobnosti vse do konca projekta. Načrtovanje je do leta 2025 zelo podrobno, zato da bomo lahko zagotovili ta uh, First Plasma mejnik. Uh, in uh, naslednja faza projekta bo prav tako podrobno načrtovana. To pomeni, da uh, bodo številke, ki jih boste slišali za obdobje po letu 2025, so bile revidirane. Eh, tudi za čas potem imamo ocene, ampak eh, te bomo lahko bolj podrobno določili septembra. Imeli bomo tudi nov komercialni oddelek, boljšo finančno nadzoro na CFO, prav tako smo okrepili ITER oddelek z deljenjem ulog eh, po različnih skupinah. Eh, v katere bomo vključili izkušene menedžerje, tako da bomo stroškovno učinkovitost še izboljšali oziroma bolje nadzorovali. Eh, imeli bomo tudi izboljšene sisteme finančnega nadzora. Zahtevamo hitrejše delovanje oddelka za nakupe, tako da bomo lahko prej zaključili manjše pogodbe. Eh, trenutno je to bilo slabo urejeno, sedaj pa se je vse skupaj izboljšalo in pa predvideli smo tudi nove ukrepe za upravljanje tvegan skupaj za ITRO. Španija je sprejela našo prošnjo oziroma zahtevo sedaj imamo končno pogodbo za um, zgradbo, kjer se nahaja Fusion for Energy. Uh, to nadzoruje tudi parlament in pa računsko sodišče že nekaj let. Sedaj se ta postopek zaključuje, tako da imamo končno prostore za Fusion for Energy. Še nekaj besed za naslednje predvidene menike. Eh, tukaj lahko vidite še en graf, ki je nažalost premajhen, da bi lahko kaj videli. In pa še naslednji mejniki od sedaj do leta 2020. Um, the roadmap from now to the next year. Načrti od danes do naslednjega sveta za ITER, um, torej v tem obdobju načrtujemo številne delavnice, prav tako smo že premestili določeno osebje, imeli bomo torej zaključili bomo načrtovanje do sveta ITER decembra. Imamo torej takšno časovnico, zato da bomo prišli do novega načrta, takšen je nov način dela oziroma stil dela v projektu ITER. Hvala lepa. Ja, wir danken Ihnen für die Präsentation. Hvala za vašo predstavitev. Dobro bi bilo, če bi predstavitev dobili tudi člani, ki niso prisotni v odboru in lepo bi bilo, če bi tudi tolmači dobili predstavitev, če lahko rečemo. Gehabt mit dem Berichterstatter Marinescu und Herrn Bigot. Sestali smo se tudi z poročevalcem eh, Marineskom, ki uh, je govoril o tem, da krožijo nekakšne številke, da se, že sedaj uh, predvidevate, kakšne številke bodo objavljene na svetu ITRA decembra, da bi se naj spet številke podvojile, da bi se naj potrojilo število osebja. Uh, Kratka, tukaj krožijo določene informacije, določene številke in pred sestankom naslednji teden v Bruslju z eh, komisarjem Kanjetejem bi vas želeli poprašati o zanesljivosti vaših podatkov. Hvala vam za vašo predstavitev. Jaz sem iz predstavitve razbrala, razbrala, da se projekt nadaljuje, ampak eh, dolgo sem že tukaj in zdi se mi, da sem vse skupaj že enkrat poslušala. Tako da se moramo še malo bolj potruditi. Eh, gospod generalni direktor DG Energy, sedaj vam dajemo besedo, da odgovorite na vprašanje, kako zanesljive so tokrat te številke, ki krožijo. Yes, thank you, president. Uh... Hvala lepa. Ali lahko dobim nekaj posnetkov na prosojnici, prosim? Peta stran, prosim. Kar se tiče vprašanj in izzivov, ki ste jih omenili, gospa predsedujoča, mi smo se pod vodstvom komisarja Kaneteja odločili, da se bomo ukvarjali s tremi zadevami. Najprej smo spremenili upravljanje. Torej, pr, gospod Švemer je bil imenovan, sedaj tesno sodeluje z gospodom Bigojem. In eh, drugi želi, želimo realistično časovnico in želimo tretjič realistični proračun. Torej, novembra je organizacija ITRA predlagala novo časovnico, svet ITRA je ta, to časovnico, ta predlog zavrnil. No, ampak kaj smo naredili za to, da se projekt ne bi ustavil? E, nekako smo vzeli prve dve leti iz tega načrta in predvideli smo mejnike za prve dve leti predloga generalnega direktorja ITER-ja, zato da bi lahko nadzorovali eh, rezultate in da bi lahko zagotovili, da bodo rezultati dobri. Kakor je pravkar povedal Johannes, bomo na osnovi teh novih mejnikov, so bili rezultati teh novih mejnikov dobri. Časovnica je bila vzpostavljena leta 2010. Ampak osebju in vodstvu se je ta časovnica zdela nerealistična. Eh, ta sedajna časovnica pa eh, je takšna, da jo podpira tudi osebje in pa management. Drugič, želimo, želeli smo novo časovnico, ki bi bila verodostojna, realistična, zato smo sprejeli kar nekaj ukrepov, zahtevali smo neodvisno revizijo neodvisnih strokovnjakov, želeli smo, da preverijo kakovost procesa pripravljanja časovnice, kako je povedal Johannes, ne gre samo za ljudi, ampak gre tudi za sisteme oziroma za to, v kolikšni meri se lahko zanesemo na sisteme, da bodo spoštovali te zapletene časovnice oziroma časovne načrte. Vse skupaj je vodil profesor Wagner, ki vam je seveda na voljo, eh, če se želite z njim sestati. Ta neodvisna revizija je potrdila, da je kakovost procesa pripravljanja časovnice dobra, so pa priporočili nekaj pomembnega in sicer, da bi imeli pristop ta, da se najprej osredotočimo na First Plasma, potem pa se lotimo še drugih vprašanj. In eh, to je Johannes imenoval Straight Road to First Plasma. Torej od vsega začetka, od januarja do aprila, ko je bila predstavljena ta neodvisna revizija, Eh, smo videli, da je že prišlo do konvergence pod uh, vodstvom Johannesa. Smo začeli z uh, Straight Road to First Plasma, potem smo imeli tudi neodvisno revizijo, ki je potrdila, da je ta pristop dober. In ravno to smo potrebovali, potrebovali smo dobro sodelovanje. Uh, med eh, osebjem IO in pa osebjem eh, Fusion for Energy ter drugih eh, domačih agencij. Vsi se sedaj prizadeva za iste cilje. Neodvisna revizija je potrdila dobro kakovost samih postopkov v IO, torej ko gre za zrelost dizajna, ko gre za novo časovnico, prepoznali so vodilno vlogo Bernarda Vigoja. Um, uh, torej, Sedaj smo se uh, odločili za ta, za ta pristop v večjih stopnjah. Če se ne bi tako odločili, potem ne bi mogli trenutno uh, obdržati projekta ITER v okviru proračuna, ki je predviden z, v sedanjem večjem finančnem okviru. Torej, sedaj gre predvsem za to, da je treba izboljšati upravljanje tvegan in da je treba izboljšati um, določene zadeve v zvezi z eh, človeškimi viri. Prejšnji posnetek, prosim. No, usporedno smo imeli še neodvisno oceno managementa organizacije ITER. Eh, to pripravimo vsake dve leti. Ob koncu prvega četrtletja je bila predstavljena ta ocena in pokazala je kar nekaj napredka pri tem, kako poteka vodenje projekta ITER, kako se upravlja osebje, eh, kajti eh, dosedaj smo imeli s tem, problemom, s tem probleme, torej z samim upravljanjem projekta ITER. In pa ne na zadnje, morda se vam bo zdelo zanimivo, da je ameriški kongres eh, zaprosil naj. Uh, oddelek eh, za energijo pri oceni zavezanost projektu ITER in podali so pozitivno oceno. No, eh, imeli smo tudi izredni sestanek aprila, skušali smo zagotoviti, da bi spoštovali priporočilo teh neodvisnih strokovnjakov, da moramo obrati stopenski pristop, da se moramo najprej odločiti za ta astroitrautoplazma. Eh, ehm, torej, s tem so se sedaj strinjali vsi upleteni. Ehm, in skratka, če se o tem ne bi dogovorili, potem ne bi mogli nadaljevati z eh, projektom ITER, v okviru omejitev, ki jih pač imamo v trenutnem večletnem finančnem okviru. No, svet je ugotovil, ta izredni svet je ugotovil še dve zadevi. Ugotovili so, da eh, je bila sedaj vzpostavljena nova časovnica, prav tako pa so ajo Eh, jasno povedali, da ko gre za financiranje, je proračun izredno tesen. Kaj se ponavadi zgodi? Ljudje skušajo nadoknaditi izgubljeni čas in potem uh, niso posebno disciplinirani pri finančnih virih. Ampak aprilski izredni svet se je jasno odločil, da je treba uh, postaviti zgornjo mejo uh, za osebje, um, podana je bila zahteva, da bi imeli 1350 osebi, ampak ta izredni svet je potrdil, da mora maksimalno število osebja ostati pri 1050 in da je treba um, poskrbeti za to, da bo osebje bolj tesno sodelovalo z domačimi oziroma nacionalnimi agencijami, torej ne bo dodatnega osebja. No, novo časovnico smo junija predstavili. Uh, svetu ITRA in a, s tem smo potrdili nekatere slabe in nekatere dobre novice. Slaba novica je to, da se bo prva faza gradnje zaključila ne leta 2020, ampak šele decembra 2025, torej gre za First Plasma, ampak uh, Torej, po našem mnenju bo ta faza zaključena šele decembra 2025. Je pa to sedaj bolj realistična, bolj verodostojna časovnica iz različnih vzrokov. Ne samo zato, ker smo sedaj bolje pripravljeni, ne samo zato, ker smo ta dogovor sprejeli za polno podporo domačih agencij, nacionalnih agencij, pa tudi zato, ker smo objektivno gledano na na stopni, ko je bilo dokončanega 80 odstotkov, 80 eh, odstotkov dizajna, 90 odstotkov pogodb je bilo sklenjenih, tako da svet ITER misli, da je to sedaj uh, zanesljivo verodostojen načrt časovnice, ampak še vseeno želi svet ITRA iskati nadaljne možnosti za varčevanje za stroški, tako da se nismo strinjali za predlogom generalnega direktorja, ko gre za strošek. Zaprosili smo ga, naj se k nam vrni, vrne novembra. Že sedanji predlog je 400 milijonov manj kot prejšnji, ampak skušali smo doseči še dodatno znižanje stroškov eh, do first plazma in pa potem Eh, še večje zmanjšanje stroškov do leta 2025. Ampak sedaj smo nekako zastavili zgornjo mejo uh, celotnih stroškov. V komisiji načrtujemo um, um, to, da bomo dali vašemu odboru v pogled vse dokumente, zato potrebujemo odobritev sveta ITER eh, in eh, potem jih boste lahko dobili, tako da si boste lahko gledali vse podrobnosti, eh, kronologijo sprejemanja odločitev, načrtovane številke in tako naprej. Naslednji posnetek. To je zadnji posnetek. še en posnetek. Komisija bo verjetno objavila sporočilo, zaprosili bomo svet in parlament za mandat. Eh, to bo, pri, to bo sporočilo Euratomu, ampak dejansko bo šlo za svet in parlament in eh, zaprosili vas bomo da se formalno dogovorite o tej novi časovnici in novemu načrtu odhodkov na ministerskem srečanju leta 2017. Skratka, naši sklepi morajo biti odobreni strani proračunskih uh, Um, organov, obeh proračunskih organov, torej parlament in svet, bomo zaprosili za mandat in potem bomo končno zavezo sprejeli na um, ministerskem srečanju vseh uh, držav, ki se delujejo v projektu ITER leta 2017. No, teh 6,6 milijard evrov iz leta 2008 Eh, to zgornjo mejo bomo obdržali v sedanjem večletnem finančnem okviru. Kljub povečani aktivnosti na terenu in eh, pospešenemu eh, delu, torej pospešeni izgradni, bomo pa potrebovali več denarja za končno izgradnjo zgradbe. Te 6,6 milijona milijard evrov smo predvideli za izgradnjo First Plasma, potem pa bo seveda prišla nova faza gradnje. Torej, eh, imeli bomo nekaj let po letu 2025, ko bo potrebnih še nekaj več elementov. Te bo prispevala Fusion for Energy. Eh, Fusion for Energy ne bo ustavila svojih prispevkov leta 2025, ko bodo končana prva plazma, ampak bodo tudi po letu 2025 še vedno ohranili določene prispevke, ki niso nujno povezani za First Plasma, potem pa bo nastopila naslednja faza. Dokumente boste torej dobili, komisar Kanete pa vam bo o tem povel, povedal še nekaj več podrobnosti. No, uh, ampak lahko povem, da bomo poleg teh 6,6 milijard potrebovali še nekaj dodatnih prispevkov, tako zato, da bo Fusion for Energy lahko, eh, dopol, eh, lahko eh, se soočila z temi višjimi stroški za dokončanje gradnje. 1,2 eh, milijardi več bodo potrebovali za izgradnjo zgradb in drugih sestavnih delov v poročilu, ki ga je pripravil Fusion for Energy. Eh, je zapisano, da bodo potrebovali vsaj dve milijardi več. To bo, končni, to bo strošek končne izgradnje. Mi bomo potrebovali še nekaj prispevkov IO. Potrebovali bomo uh, še dodatne 3 milijarde evrov med leti 2021 in 2025. Končne številke bo komisija podala pri predlogu o novem večjetnem finančnem okviru, tako v ITRU, kakor tudi v upravnem odboru eh, Fusion for Energy, pa skušamo eh, po najboljši moči eh, poskrbeti za vrčevanje. Tako da dobro, da je novi direktor, gospod Švemer, ehm, zavezan ne samo kulturi rezultatov, ampak tudi kulturi uh, eh, vrčevanja. Torej, tako na ravni IO, kako tudi na ravni Fusion for Energy bomo skušali poskrbeti za vrčevanje. V evropskem proračunu imamo trenutno še nekaj presežkov, uh, približno 2 milijardi in tako da lahko sedaj zaupam vašemu kolegu Johannesu Švemerju, da bo lahko uh, Um, uspešno uravnaval uh, odhodke in prihodke. Sedaj pa poročevalec Marinjska. Uh, Hvala lepa, gospod predsednica. Hvala tudi za to zelo celovito predstavitev, ki je bila tudi zelo odkrita, po mojem mnenju. Mislim, da je bilo jasno povedano vse, kar se je do sedaj zgodilo in kar se bo dogajalo v prihodnje. Bi pa na tem mestu samo ponovil, da je potrebno upoštevati, da od lanskega leta imamo opravka s celotnim novim eh, vodstvom. Eh, eh, ITER, podjetje, prav tako TG Energy, skratka, vsi vodilni so novi in to je tudi bistveno izboljšalo dejavnost. Bil sem v Kadarašu na obisku na terenu, govoril sem s številnimi prisotnimi tam in moram reči, da sem resnično bil osupel nad tem, kako so stvari potekale v preteklosti. Na, kot veste, je bil načrt predstavljen marca lansko leto eh, strani vodstva ITR-ja in tudi E4 Energy je to potrdil in ta načrt je deloval in eh, privedel do številnih pozitivnih premikov. Potem je ta novi načrt, kot rečeno, svet zavrnil in eh, to je bil tudi edini razlog, zakaj sem predlagal odlog razrešnice in zelo me veseli, da je bil rezultat eh, zelo pozitiven, kajti po mojem mnenju je to neodvisno vrednotenje, neodvisna ocena zelo dobra in tudi odziv eh, vseh sodelujočih eh, v ITER-ju je bil tudi zelo pozitiven. Zdaj, zame je pomembno, da je 90 odstotkov dela že naročenega, kar pomeni, da je eh, tudi sam dizajn, samo načrtovanje zaključeno in tudi te številke, ki jih vidimo tu danes in pa meniki časovni mejniki, ki so bili predstavljeni, mislim, da se bo vse to spremenilo. Kaj ti, glede na to, da imamo z novim vodstvom, z novo organiziranostjo tako eh, izboljšano delovno okolje, mislim, da jim bo še uspelo skrajšati čas in znižati stroške, kajti zdaj točno vedo, kaj je treba storiti in eh, stvari so bistveno bolj jasne, kot so bile v preteklosti. In eh, moje osebno mnenje je, da bo ta projekt zelo dobro stekel in da bo to velik uspeh, ki ga tudi potrebujemo. Tudi ta projekt potrebujemo, zagotovo. Hvala. Ja, hvala lepa. Jaz imam eno vprašanje. Zdaj, optimistični ste, da je ta časovni načrt zdaj pa tisti pravi. Veliko teh Veliko teh časovnih načrtov je že bilo, ampak zanima me, kaj je zdaj tako drugačnega, kar prej je, eh, ni bilo. Ja, mislim, da morate dobiti mnenja naj obeh, kajti v tem trenutku mislim, da to ni, ni stvar znanosti. Skratka, sam osebno nisem ne optimist, ne pesimist, ampak eh, zgolj opazujem dejstva. in lahko vam samo podam določena dejstva. Prvo dejstvo je, da je časovnica na podlagi našega ustrajanja od predstavice novembra šla skozi še dve spremembi v okviru nacionalnih agencij in pa naših zaposlenih. Tako da ta časovnica je bila pripravljena skupaj z nacionalnimi agencijami eh, tega v preteklosti nikoli nismo počeli. Prej je to počel eh, sam IO in eh, to brez agencij. Zdaj pa so to potrdile tako agencije kot IO. To je torej prvenec. Prav tako smo zdaj na neki drugi ravni projekta, kar zadeva zrelost eh, konstrukcije in tudi sprejetih pogodb. Kot veste, so določene pogodbe že podpisane in to pomeni, da imamo tudi v pogodbah jasno opredeljene časovne menike. No in še tretja stvar, mislim, da imamo zdaj upravo, ki dobro dela in uh, zelo nas veseli, da je v tem trenutku žal ali nesrečo največji uh, donator oziroma največji entiteta, ki zagotavlja eh, sredstva, tudi materialna sredstva. In to ne pomeni, da nismo pred izzivi. Dejstvo je, da ta projekt čaka še deset let izgradnje in eh, še vedno je potrebno opredeliti same proračunske podrobnosti. Tako da menimo, da je treba biti tu previden, eh, potrebujemo sistem vodenja in upravljanja, stvari je treba natančno spremljati, da ne bo prihajalo do odklonov. In to je izziv, s katerim se soočamo mi vsi, vi v parlamentu, eh, komisija, ker gre za nadzor eh, projekta Fusion for Energy in vsega ostalega. Smo pa v svoj vrstnem trenutku, ki nam ponuja zelo, zelo dobro izhodišče. No in še zadnji element, iz naslova katerega smo pozitivno naravnani. Vsaj tri neodvisne ocene so bile opravljene od začetka letošnjega leta, ki potrjujejo, da smo na pravi poti. Najprej neodvisni pregled, ki je bil upravljen za eh, svet eh, ITR-ja, potem tudi ocena upravljanja in pa eh, še druge, druge projekti, ki so tudi pomembni. Skratka, to so ti objektivni razlogi, za slova katerih menimo, da smo na pravi poti in sicer na poti, da se ta projekt spravi v prave tirnice. Ampak stvari je treba spremljati in zato so novi menjiki tako zelo pomembni. Imamo sistem spremljanja, vsak četrtletje imamo zelo jasne eh, izide, ki jih je potrebno doseči in vsakeč, ko naletimo na takšno težavo, moramo priti pred vas. O tem nismo govorili, ampak v strategiji obradovanja tvegan je tako, da enkrat, ko imamo strategijo, moramo od najnižjih operativnih ravni pa do te ravni, imeti možnost svobodno govoriti o problemih, kajti problemi bodo v naslednjih desetih letih in treba jih je popravljati na mesto, da se jih skriva. Tako da tako v EO-ju kot v Fusion for Energy spodbujemo zdaj to kulturo, da se problemov ne skriva, ampak da se jih izpostavlja in rešuje. Hvala. Jaz bi k temu zelo celovitem odgovoru dodal to, da je na koncu koncev neka časovnica tudi obljuba in najbolje je, da so tisti, ki podajo te ocene, tudi tisti, ki bodo na koncu koncev odgovorni za to, da to časovnico dosegajo. Kaj to torej pomeni za to časovnico, ki se razteza na več kot deset let? Torej, Za naslednjih eh, nekaj let so tu ne le naši ljudje, ampak tudi zaveze naših dobaviteljev, tako da to je bistveno bolj jasno kot eh, tisto, kar nas čaka čez 12 let. Ampak mislim, da se je zdaj prvikrat dogodilo, da so različne eh, ekipe in različne države, IO eh, in eh, F4E, tisti, ki stojijo za tem. To torej ne pomeni, da ne bo nič šlo narobe, ampak eh, časa je dovolj in če se kaj zgodi, še vedno lahko ukrepamo, prav tako izvajamo proaktivne ukrepe za zniževanje tvegan, vse to z namenom, da se držimo časovnice. In to je tista mentaliteta, ki je pomembna. Zdaj, ali to pomeni, da bo zadeva nared za božič 2025, mesec prej, mesec kasneje, eh, ne vem, bi bil verjetno eh, neke vrste profet, če bi to znal napovedati, ampak mislim, da je zadeva realna. In eh, da ja, vsekakor se to lahko zgodi kakšen, s kakšnim mesecem zamude. To, kar pa se ne sme in se tudi ne bo zgodilo, je, da eh, vsako leto ITER eh, nabere še leto zamude. To je pač ena tistih objavljskih zgodb iz preteklosti in tega ne bo več. Hvala lepa. Prvi kolega Šoltes, izvolite. <clears throat> Hvala za besedo. Seveda bi tudi jaz želel deliti optimizem z poročevalcem gospodom Marinescu. Ampak še lažje bi ga pa sveda delil, če bi tisto poročilo, ki smo ga brali v teh reading roomih, eh, bilo eh, vseeno dostopno ne samo za enkratno branje, ampak da bi se lahko bolj poglobili v podatke tudi upravljenega nadzora nad, nad projektom ITER, ker na ta način bi seveda lahko pripravili eh, veliko bolj konkretna vprašanja. Eh, bi pa izpostavil tudi glede na ta hitri pregled ki sem ga lahko opravil v preteklem eh, tednu tega dokumenta imel eh, nekaj vprašanj ali pa komentarjev predvsem glede zamud zdaj rekli ste seveda da zadeve so premaknjene da je prvi možen tehnično eh, dosegljiv eh, datum dva tisoč petindvajset kar eh, seveda glede na dikcijo ki je uporabljena lahko kaže na to da lahko pričakujemo v prihodnosti tudi nove zamude oziroma odložitve tega projekta in glede tega se mi zdi da bi z veseljem prisluhnil odgovoru ali je razlog mogoče v slabšem ali pa nenatančnem eh, načrtovanju, ali gre za slabše planiranje, ali je projekt tako kompleksen, da v tem trenutku še zdaleč ne moremo postaviti resnejše ali pa bolj argumentirano eh, končnega eh, datuma. Druga stvar, ki se mi zdi pomembna, je tudi ta, da seveda stroški so in bodo eh, naraščali, ker je EU največji eh, suporter oziroma financer eh, tega projekta, si seveda želi imeti popolnoma čiste račune glede tega in s tem v zvezi me seveda tudi zanima, kako bo morebiten brexit oziroma odhod Britancev vplival tudi na ta finančni del, kar se tiče evropskega financiranja tudi do leta petindvajset in kako velike britanije če se bi odločila da ostane še naprej podpornik tega projekta in še eh, tretje vprašanje se nanaša na to ali je katera od držav oziroma partneric v tem projektu seveda izven eh, evropske unije že nakazala mogoče kakšne resnejše zadržke glede financiranja tega projekta in sodelovanja eh, v projektu. Eh, tako da glede tega, to so ta moja ključna eh, vprašanja, pa še nekaj v tistem poročilu smo, oziroma sem lahko prebral tudi rezultate ankete, ki je bila upravljena znotraj same organizacije, kjer je kar veliko zaposlenih prepričanih da je še veliko za storiti da eh, dve tretjine meni da ni dovolj eh, zaposlenih eh, po tretji strani ena polovica meni da mm, organogram oziroma mm, organizacija ni, ni ustrezna glede na to kar je ravno predstavnik komisije želel povedati da do leta 2020 seveda ne bo novih sredstev, ne bo praktično novih zaposlitev in kako se bo potem odražalo to v tem, kar smo videli na, na slajdih, da se pa skuša doseči še večjo učinkovitost, uspešnost in pa mora biti na zmanjšanje rokov, časovnice in bolj konkretne napovedi za naprej. Hvala. Thank you very much. Who will start? Ja. ja, torej kot prvo, glede zamud in ali jih bo še kaj. Ja, v bistvu morate imeti v mislih, da je to razlog, zakaj smo nekoliko previdni. To je znanstveni projekt. To ni neka, nek naslednji veliki viadukt ali nek eh, predor, to smo počeli že nešteto krat in tudi tam prihaja do zamot, ampak tu gre za komponente, kjer imamo resnično uh, eh, premjerne rešitve. Uh, to manj velja za komponente, ki veljajo za First Plasma. Ti so sicer največji, kar smo jih eh, kdaj zgradili, ampak eh, samo funkcioniranje je jasno. So pa neke druge komponente, ki pa resnično zahtevajo tudi določene znanstvene eh, preboje. In zato tu tudi vlada določena negotovost, kar zadeva samo časovnico. Morda bomo potrebovali nekaj več časa in to velja bolj za končni datum, kot pa za datum dokončanja projekta First Plasma. Ampak celotna znanstvena skupnost v, eh, na področju raziskav fuzije to podpira, tako da dejstvo je, da je volja premostiti težave ogromna in zato smo optimistični. Toliko glede zamud. Potem sprašujete tudi o posledicah Brexita. Uh, Fusion for Energy, hm, kot evropski del ITER-ja, ima jasno strukturo in že sedaj imamo nečlanico EU, Švico, ki je članica upravnega odbora Fusion for Energy in eh, ki to financira preko posebne pogodbe Euratom, kar zadeva posamezne dele konstrukcije in eh, naši kolegi iz Združenega kraljestva so nas eh, tudi pomerili oziroma so nam zagotovili, da nameravajo to financirati tudi v prihodnje. To seveda sicer niso vrhovni predstavniki britanske vlade, prav tako ni jasno, kdo bo britanska vlada v prihodnje, tako da to v tem trenutku je tisto zagotovilo, ki ga imamo, vsekakor pa kakšne velike nervoze s tem v zvezi ni. E, tudi Reaktor Jet je v Združenem kraljestvu in Združeno kraljestvo je izredno zainteresirano za to vrstne raziskave. Potem ste spraševali tudi o pomislekih eh, izven EU. Gospod Tomas je že omenil, da so določene skrbi in pomisleki v ZDA in imamo zanimiv dokument ameriškega ministrstva za energijo, kjer opredelujejo tveganja in razloge, zakaj ne morejo priporočiti ameriškemu kongresu, naj še naprej sodeluje pri ITER-ju, to je na internetu, priporočam, da se ga preberete, to je zelo dobro dokumentno. Sklep je, da vendarle ZDA želijo ostati zraven pri ITER-ju. Zdaj, ravni zavez so različne, Kitajska želi biti bistveno bolj vključena, tu ni nobenih težav s pridobivanjem še več sredstev, večina drugih partnerjev ima težave, tudi EU ki seveda skuša ostajati znotraj proračuna, ampak tudi zavezan je, da je treba narediti korak naprej. Tako da noben sodelujoč pri ITR-ju v bistvu nima nekih pomislekov v smislu, da bi razmišljali o odhodu. Kvečemo obratno, ZDA je, bolj, skrbele, je bolj skrbela Evropska unija in v bistvu so oni hoteli zagotovilo, da bo Evropska unija nadaljevala sodelovanje pri projektu. No in ne nazadnje. kar te motiviranost delavcev, zaposlenih in pa njihovi pomisleki. Sam osebno ne vem točno, iz katerega dokumenta izhajajo ti podatki, ki ste jih omenili. Vem, da imajo naši zaposleni določene skrbi in pomisleke. Vem, da so morali preživeti veliko število sprememb vodstva, tako v EU kot v Fusion for Energy. Noben eh, direktor ni ostal več kot dve leti, prav tako je prišlo do sprememb kar zadeva odgovorni direktorat na Evropske komisiji, tako da lahko samo povem, da ko sem sam sprejel to nalogo, je bilo moje pričakovanje ravno to, da ker imamo nove ljudi v EU, nove ljudi v EU in eh, nove ljudi v F4E, da torej obstaja možnost, da začnemo bolje sodelovati in da stvari spremenimo in da mm, ne bomo živeli z bremenom eh, ljudi, ki so v preteklosti Eh, bili prepričani, da imajo vedno prav v vseh okoliščinah. Tako da moram reči, da je resnično prijetno sodelovati z vsemi drugimi odeleženimi in zato sem tudi optimističen, da bomo na koncu konca uspeli prepričati tudi naše delavce, da skupaj delujemo bolje, bolj učinkovito in da eh, delajo tudi v boljšem delovnem okolju. Normalno pa je, da je v obdobju sprememb eh, nekaj nervoze. V bistvu nimam kaj veliko dodati. Mislim, da kar zadeva vprašanje, stroškov in zamud, tu načrtujemo podpreti upravo pri vseh eh, ukrepih, ki so namenjeni obradovanju eh, tvegan. Če je potrebno prilagajati pogodbe in tako naprej, preko formalnih postopkov bomo vsekakor podprli Johaneza, če bo potrebno, če gre za eh, F4E, Bernarja Begoja, da bomo na ta način zagotovili da se tveganja ustrezno obvladujejo. To je torej naš načrt. Želimo stvari natančno spremljati, eh, jih tudi pozivati k razpravi z nami o, o tveganjih, o spremembah in tudi sprejemati odločitve, ki so morda boleče, eh, pa vendar. Tako da nimam kaj dodati k temu, kar je Johane že dejal. Naslednja kolegica Ajala Sender, izvolite. <clears throat> Hvala, gospa predsedujoča. Me slišite? Govorila bom špansko. Eh, bueno, les agradezco mucho la Zahvaljujem se vam za vse informacije. Dobro je, da smo lahko organizirali to sejo. Gospoda Poheja ni z nami, nažalost očitna, ampak eh, kakorkoli na podlagi tega, kar ste povedali, na podlagi predhodnih informacij ugotavljam, da prihaja do pozitivnega razvoja za novim osebjem, je upravljanje projekta veliko boljše. Eh, zato je verjetno hvaležno tudi osebje ITRA, kajti osebje je bilo dolgo časa zelo frustrirano, kajti kakovost je padala kljub dolgim letom dela in prizadevanj za nadaljevanje tega projekta. Eh, vse skupaj se je izboljšalo torej zaradi spremembe osebja, prav tako pa ste več pozornosti sedaj posvetili usposabljanju, sestavljanju skupin in tudi to lahko prinese dobre rezultate. Drugič pomembno se mi zdi tudi to, da uh, sedaj namesto tega, da vsi delajo paralelno na istih projektih, uh, ste se sedaj osredotočili na en projekt, torej na ta Straight Road to First Plasma. Sedaj imamo torej ta, to, ta konkreten cilj, konkreten izdelek in to pomaga. Uh, še eno vprašanje. Dobro, deset let deset let je veliko, ampak glede na projekt raš, takšne razsežnosti, pa spet to ni tako dolgo. Vseeno me zanima, kako bomo nadaljevali delo v letih 2025 in 2026. 35. Mi že sedaj eh, pripravljamo revizijo večletnega finančnega okvira in skušamo za prihodnost že sprejeti določene predloge za obdobje do leta 2025. Torej, eh, operativni del med leti 2025 in 2035. Kakšni so tukaj vaši cilji? Tukaj nimamo nič kaj konkretnih informacij. In pa drugič, kar se tiče dodatnih sredstev. Tukaj me zanima, ali boste bolj konkretne predloge že vsega, proračuna že predlagali leta 2016 in bomo imeli tudi konkretne predloge za to obdobje po letu 2025. Govorili ste o dveh milijardah več, torej. Oziroma, eh, ali bomo imeli konkreten proračun za leto 2025 in. Eh, Eh, kaj bo s temi astronomskimi številkami, ali bomo te lahko sprejeli, če ne bodo vezane na konkretne predloge in projekte. Če tako rečemo, dve do tri milijarde, kar tako me to malo skrbi. Želela bi si, da bi bil dosti bolj jasen namen teh dodatnih sredstev. Uh, dobro razumem, da prihaja do zamud, to povzroča dodatne stroške, ampak uh, vseeno bi tukaj morali imeti predvidene. Uh, cilje, s katerimi želimo doseči oziroma zakaj bodo potrebnih teh dodatnih, zakaj bo potrebnih teh dva, tri dodatnih eh, sredstev. In pa še, ko gre za možne zamude pri dobavljanju. Zanima me, če nova uprava uh, če je nova uprava poskrbela tudi za to, da bodo tudi tretje države sprejele višjo stopnjo zaves, ko gre za dobavo uh, Eh, potrebnih sestavnih delov in drugih elementov. No, sem pa tudi hvaležna za to, da, želi, da je ameriški kongres izjavil, da želi še vedno sodelovati pri tem projektu. To je dobro, tudi če oni ne prispevajo levjega deleža, še vseeno njihovo sodelovanje pomeni, da je naš projekt bolj kredibilen. In pa še na koncu ena pripomba obstajajo neki infrastrukturni projekti, ki nimajo nič opraviti z raziskavami. V moji državi smo imeli kar nekaj takšnih projektov, kjer, ki smo jih že dokončali, pa raziskave niso bile usredno, ustrezno narejene in so potem neuporabne. Pa druga infrastruktura, recimo letališče v Berlinu, tu kar čakamo in čakamo, če bo to letališče prišlo. skratka, hvaležna sem vam, da ste podali nekaj konkretnih podatkov. Eh, sedaj imamo ustrezno konstelacijo, zato da bomo lahko vse skupaj pospešili in lahko samo upamo, da ne bo prihajalo do novih razočaranj. Kaj ti. Uh, če imamo prave informacije, tudi vaše osebje sedaj zadovoljno s to novo organizacijo, tako da se vam zahvaljujem za vsa prizadevanja, ko gre za upravljanje projekta in za uh, vodenje osebja, kajti tudi to je izredno pomembno. Ja, rad bi se najprej dotaknil zadnje točke. Ko sem sprejel to nalogo, so moji nemški kolegi. Da, ali, ali ni to podobno kot berlinski, eh, berlinsko letališče? Ampak ne, ne, problem je tam bil ravno v neustreznem upravljanju in tu v Italiji zadeva ni bila tako eh, slaba. Eh, veliko zanimivih pripomb ste imeli in rad bi mm, se jih nekako na kratko dotaknil vsake. Ja, 12 let je dolg čas, kar zadeva kadrovsko načrtovanje smo zadevo nekako prilagodili in eh, našim ljudem tu nudimo perspektivo, da delajo tudi pri sami konstrukciji in potem tudi na sami iteraciji teh naprav v Kadarašu. Selitev v Kadaraš je nekako že bila neka grožnja na obzorju, ampak mi smo jasno povedali, da je to pač neka praktična nujnost, da se to dogaja z določeno stopnjo letno in eh, na kratki rok je to morda deset, let, deset ljudi na leto, na dolgi rok eh, več sto, nekateri to želijo, nekateri ne, ampak sicer je stvar takšna, da je to običajen eh, postopek pri vsakem projektu, nekateri to želijo, nekateri želijo iti drugam. Dejstvo je, da bomo na koncu koncev zgradili to napravo za skupnost raziskovalcev na področju fizije, za raziskovalne laboratorije širom Evrope, tako da konec tega meseca imamo že delavnico s temi laboratoriji, da se na ta način zagotovi njihovo podporo, novi sekvenci in da to lahko potem izkoristijo tudi eh, čim bolje, da bo tudi njim to čim bolj koristilo. Potem je to tudi vprašanje njihovih možnosti ohranjanja kadrov in njihovih kompetenc tako dolgo. Seveda tudi mi skušamo ukrepati na vse možne načine, da se to omogoči. Glede zavez iz drugih držav, to je bila ključna tema, ko smo se vračali iz sveta ITR, kajti vsi so dejali, ja, zdaj moramo pa mi prepričati naše eh, vlade, da to preprosto mora stati več in eh, to bomo storili, nikoli ne moremo biti stotno prepričani, smo pa zavezani temu, da zagotovimo podporo temu načrtu, kar zadeva naše vlade, naše parlamente in tako naprej. Tako da to očitno je vprašanje za vse sodelujoče države v Italiji, kako tudi za nas tu. Nihče ni ravno nadušen nad dodatnimi stroški. Mislim, da sem s tem odgovoril na večino vaših vprašanj, če pa sem kaj zamudil, pa, oziroma izpustil, povejte. Če sem jaz dodati, mislim, da smo večino stvari že naredili iz evropskega prispevka, torej stavbe in ta vagomska posoda, da so bili glavni izzivi v smislu obsega. Ko bo gradnja zaključena, bo tudi naš prispevek nižji, sedaj z Francijo plačujemo 45 odstotkov stroškov, potem pa se bo v času poslovanja strošek oziroma prispevek eh, znižal na okoli 30, nekaj več kot 30, kar zadeva glavne partnerice in stranke. Glavni problem trenutno je, da je treba ostale partnerice eh, prepričati, da, Evrop, da boste Evropski svet in Evropski parlament še naprej podpirala projekt. Če ne bomo imeli podpore za zaključek gradnje stavbe ali vakumske posode v eni ali drugi regiji, potem bo zavezanost drugih pogodbenic tudi nekoliko zbledela. Tudi one potrebujejo ITR, tako kot mi, ne morejo napredovati na področju fuzije brez ITR. Še vedno je situacija taka. ITR potrebujejo zaradi svojih raziskav, tudi zato, da bi uh, razvija lastno fuzijo. In to je tisto, kar nas veže na no, kljub težavam. Trenutno druge alternative ni. To smo preverili tako na formalni ravni, na dvostranski ravni, na vseh ravneh. Če ne zagotovimo uspeha, peha itra, nihče ni dovolj močan, da bi na lastno pest zgradil nekaj večjega, kot je tako veliko kot itr. Niti kitajci, ne američani, ne rusi ne morejo sami zgraditi to vrstne naprave um, take velikosti in tudi si tega ne bi drznili oziroma upali. In to je tisto, kar nas veže, kajti um, če bi seveda prišlo do dodatnih težav, bi bi seveda zaupanje nekoliko se okrnilo. Imamo še vedno težav z Rusi, Korejci, Japonci, ki želijo nekateri eh, hitreje um, napredovati v obdobju po letu 2025. Glede tega imamo še nekaj um, podrobnih uh, um, podatkov. Namreč po, ob, v obdobju po prvi plazmi je predvideno, da naj bi se najprej izvajali eksperimenti in da bi se naj stvari razvijale, ne pa, da bi se um, druge dele hipoma in uh, v naglici izvajati. Tako da zaenkrat velja prepričanje, da je stopenski pristop boljši. Hvala lepa. Hvala za to, da ste odgovorili na vprašanje, da ste se nekoliko precizirali. Marjan, bi vi še enkrat kot poročevalec želeli besedo? Ne. Pravzaprav mislim, da je bilo povedano vse. Jaz pravzaprav nisem tako optimističen, sem tudi sam realist. Bil sem tam, projekt sem videl in primerjam to, kar se dogaja zdaj, s tem, kar je bilo mogoče videti prej. In pravzaprav stvari niste primerljivi. Mislim, da je bilo veliko težav prav zaradi organizacije, menedžmenta, pomankanja sodelovanja med mednarodno organizacijo in domačimi agencijami nobenega načrta ni bilo, nobene časovnice, nobenih menjikov. Vse je bilo videti, kot da gre za majhno hišico. Zdaj pa vse to obstaja. Zdaj načrt je in s tem je mogoče vedeti, kje se zaostaja. Na, pod, na tej podlagi pa je potem mogoče takoj ukrepati. Torej, mislim, da zdaj možnost, da se to izpelje, obstaja. Hvala. Torej, to je deloma tudi uspeh tega odbora, kaj ti že dve leti pravzaprav spremljamo ta projekt in nergamo zaradi pomankljivega načrtovanja in tudi eh, podrobnejših, eh, podrobnejše razvrstitve stroškov. 19. Eh, julija nas bo obiskal še komisar Kanjete na skupni seji z odborom za industrijo, ampak meni se je zdelo, da imamo zelo dobro priložnost, da imamo to sejo, potem, ko smo preložili razrešnico, da vidimo dejansko, kako projekt napreduje. Še eno vprašanje bi imela. Kdaj menite, da bi bilo primerno, kdaj bi bilo primerno, da mi obiščemo Kataraš? Kaj menite? Pravzaprav letošnje leto je odlično, vidite, da so gradbena dela dosegla raven tal, torej površe in zato to, kar čeprav je tudi zelo impresivno videti, kaj se dogaja z betonom, ampak naslednje leto bo tudi videti že več gradbenih elementov, mogoče bo videti, kako se pripravljamo na montažo, tako da možnosti je več, pravzaprav lahko sami odločite, kaj vam je ljubše. Ja, hvala lepa. S tem smo zaključili današnjo sejo pod temo razno se ni nihče priglasil k besedu, torej bomo nadaljevali naslednji teden po tem zelo intenzivnem um, sestanku danes. Mislim, da je s tem današnji sestanek lahko zaključen.